pozdravljeni vsi skupaj, uh, gospod Šroder je že z nami in tudi dva poslanca. Tako da bomo kar začeli uh, s 15. točko. Gospod Detlev Šroder nas uh, je obiskal danes prvič v svoji novi funkciji kot direktor Cepola. 16. februarja ste prevzeli to funkcijo, predtem pa ste bili vrsto let uh, namestnik uh, direktorja. Predstavili boste glavne dosežke iz leta 2017 in potem tudi načrt za leto 2018 ter strateške cilje za bližno prihodnost. Eh, predstavitev boste imeli najprej vi v približno desetih minutah, imate tudi prosojnice potem pa lahko odgovorite tudi na vprašanja. Pozdravljeni še enkrat eh, in kar izvolite besedo za predstavitev. Pozdravljeni. Eh, veseli me, da sem lahko tako hitro eh, prišel v Evropski parlament po prevzemu funkcije države članice so me uh, eh, imenovali za izvršnega direktorja organizacije CEPOL. Vesel sem, da sem lahko tako hitro prišel k vam in vam uh, predstavim uh, rezultate iz leta 2017 in pa tudi večletni program za obdobje od 2018 do 2021. Uh, prej sem bil uh, policijski načelnik v Nemčiji od leta 2009, pa delam že v tej agenciji. Videl sem, kako se je agencija skozi leta razvijala in uh, veseli me, da bom uh, jo lahko vodil v naslednjih letih. Zdaj pa bi vam rad eh, predstavil določene ključne vidike naše strategije, kako mi razumemo to agencijo in kaj bi radi ponudili Evropski uniji. No, nekaj ključnih rezultatov eh, naših dejavnosti iz leta 2017 bi predstavil potem pa tudi napovedi za večletno perspektivo za naslednja leta. Naslednja prosojnica, prosim, hvala. No, nekaj ključnih eh, vidikov naše vloge v arhitekturi za varnost Evropske unije. Mi smo eh, ena od prvih agencij na tem področju. To pomeni, da če pride do kakršne koli grožnje za Evropsko skupnost, moramo mi takoj v sodelovanju z drugimi agencijami za področje pravosodja in notranjih zadev ter Evropsko komisijo eh, zagotoviti najboljši možen odziv na te nevarnosti in grožne. Eh, mi smo dobro orodje za to, da se evropske politike prenesejo v konkretno ukrepanje to dosegamo eh, s usposabljanjem. Eh, mi tudi se odločamo o svojih eh, zakonih, svojih pravilih. Mm, zakonodaja mm, je pomembna, ampak zato, da jo lahko izvajamo, potrebujemo tudi ljudi, ki so strokovnjaki. Zato je pomembno, da ti ljudje, naši zaposleni, dobro razumejo, kakšen je namen Eh, nove zakonodaje, kako jo izvajati in kako ukrepati na terenu. Mi smo eh, instrument za to, da se zakonodajne pobude prenesejo v prakso in to dosegamo z usposabljanjem osebja. Um, tako da njim uh, skušamo razložiti in predstaviti to, kar ste vi želeli doseči z zakonodajo. Imamo tudi portfelje za usposabljanje, želimo zagotoviti večstranske odgovore na različne potrebe. Predtem pa vedno analiziramo problem in se skušamo odločiti, kakšen bi bil najboljši odgovor na strani usposabljanja. Ni vedno usposabljanje edini odgovor, je pa včasih dober odgovor. Osredotočamo se na različna ključna področja, naprimer boj proti terorizmu, migracije, kibernetski kriminal ter uh, resen in organiziran kriminal. In pri tem sodelujemo uh, sorodnimi agencijami. Mi vedno skušamo na najbolj učinkovit način eh, organizirati usposabljanje. Eh, vse več delamo tudi na področju elektronskega usposabljanja. To je eno mm, zelo pomembnih orodij, ki je tudi hitro in učinkovito in mi različna orodja na čim bolj učinkovite načine kombiniramo, zato da bi dosegli svoje cilje v okviru predvidenega proračuna. E, zadnja leta se e, osredotočamo predvsem na e, operativni, operativne načine pregona. Sodelujemo pri različnih pobudah in dejavnostih in želimo ohranjati tudi stike z impact z vsemi akteri v tem okviru. Želimo biti kar se da prožni, ko gre za eh, nove grožne. Gotovo ste o tem tudi eh, vi eh, razpravljali, o tem, predvsem o terorističnih grožnah in pa priseljevanju. In ko so se te stvari v zadnjih letih pojavile, smo mi tudi želeli prilagoditi naše programe in podpreti operativne skupnosti v Evropi, Skušali smo zagotoviti tudi čim boljše usposabljanje, eh, kar se tiče naprimer terorističnih eh, groženj ali pa, ko obravnavamo tuje borce. Tukaj smo začeli tudi z dodatnimi dejavnostmi, da bi skupnostim po Evropi čim bolje pomagali. Vedno povdarjamo eh, tudi močno povezavo med evropsko notranjo in zunanjo varnostjo. Kako to počnemo? Imamo delovno ureditev. Eh, tudi z eh, državami v soseščini, eh, naprimer z državami iz Balkanske regije, sodelujemo tudi z državami Severne Afrike in Bližnjega vzhoda. In te različne potrebe skušamo združiti s temi partnerji izven Evropske unije, sodelujemo v čim večji možni meri in skušamo zagotoviti, da imajo tudi naši, no-, naši partnerji znotraj Evropske unije stike eh, s partnerji izven Evropske unije. Zelo močno povdarjamo tudi temeljne pravice in vladavino prava pri vseh svojih dejavnostih. To vse upoštevamo, ko oblikujemo različne ukrepe in dejavnosti. Izven Evropske unije zelo povdarjamo tudi vladavino prava. Torej, ko gremo v države, kot so Jordanija, Libanon, Tunizija, eh, vedno Eh, predstavljamo tudi naše razumevanje vladavine prava. Hvala. Eh, tole eh, naslednjo prosojnico bom zdaj razložil. Mi želimo tudi prispevati k skupnemu razumevanju in kulturi vladavine prava, kaj to pomeni. Sam delam v mednarodni organizaciji in vem, da moramo vzpostaviti zaupanje med različnimi partnerji, med sodelavci. In če govorimo o zelo občutljivih preiskavah, naprimer na področju terorizma ali organiziranega kriminala, potem potrebujemo zaupanje in pa izmenjavo informacij ter sodelovanje eh, z drugimi skupnostmi. Eh, mi na ta način eh, povezujemo ljudi, pošiljamo tudi naše uradnike v druge države. Oni lahko tam na terenu pogledajo, kako se deluje v drugih organizacijah, kakšni so pogoji, kaj je možno, kaj ni. Eh, ugotovijo tudi, kje so prednosti in slabosti in tako eh, dobijo tudi trdno podlago za prihodne sodelovanje, za razumevanje in na ta način se izgrajuje zaupanje. Pomembne so tudi skupne vrednote, ko gre za temeljne pravice, tudi to lahko z našimi dejavnostmi usposabljanja dobro podpremo. Kot sem rekel, eh, tesno sodelujemo z drugimi partnerji iz različnih agencij za pravosodje in notranje zadeve. Eh, tudi pri samem izvajanju zakonodaje. Približno 60 odstotkov naših eh, dejavnosti eh, je takih, da pri njih sodeluje tudi Europol. Ne gre samo za dejavnosti naše organizacije, ampak tudi njihove in to od načrtovalne faze do samega izvajanja torej tekom celotnega procesa skušamo sodelovati z njimi. Sodelujemo tudi s Frontexom, z agencijo FRA in tako naprej. Imamo tudi tesno sodelovanje z Evropsko komisijo, predvsem z DG Home za notranje zadeve. Tudi oni igrajo pomembno vlogo na področju koordinacije. In zelo sem ponosen na stopno sodelovanja in koordinacije, ki smo eh, jo dosegli v zadnjih letih. Pripravljamo se tudi na spremembo paradigme, ko gre za usposabljanje in učenje. Eh, radi bi izkoristili priložnosti, ki jih ponuja moderna tehnologija. Eh, ne spreminja se samo družba, ampak tudi priložnosti za usposabljanje. Eh, danes vsi skupaj uporabljamo toliko informacij na internetu in celotno razumevanje tega, kaj pomeni znanje, se spreminja. Mi kot organizacija smo že naredili pomembne korake naprej, ko gre za elektronsko učenje in pripravljamo se tudi na prihodnost, da bomo to še okrepili. Naslednja prosojnica, prosim. No, na tej prosojnici pa eh, vidite, kako je naraslo sodelovanje eh, pri naših dejavnostih eh, v Evropi v zadnjih letih. Leta 2010 je bilo vseh udeležencev približno 2200-2280. V zadnjem letu pa smo imeli že 23 tisoč, skoraj 24 tisoč eh, sodelujočih. In eh, ta porast je bil možen samo zaradi elektronskih orodij, ker je to res fleksibilno in učinkovito orodje za usposabljanje in učenje seveda pa ne morejo um, ta orodja nadomestiti tudi tečajev, kjer se ljudje dejansko srečajo. No, ampak lahko vidite, kako uh, so se naše dejavnosti povečale, koliko več ljudi pri nas sodeluje. In tukaj lahko naredimo še, še veliko več v prihodnosti, da bi dosegli tudi druge skupine. Hvala. Tole uh, prosojnico poglejmo. Um, tukaj gre pa za razvoj eh, sodelujočih in pa proračuna. Proračun eh, je bil vsa leta približno enak, prišlo je samo do eh, majhnega porasta leta 2017. Prej smo imeli en padec, ampak kljub enakemu proračunu smo povečali obseg svojih dejavnosti in pa uh, uh, doseganje sodelujočih tukaj pa piše, kaj smo dosegli na različnih eh, področjih. Pri boju proti terorizmu eh, smo uh, usposabljali skoraj uh, 1100 uradnikov, potem pri migracijah uh, blizu uh, 1000 ljudi uh, pri različnih dejavnostih, potem kibernetska varnost in kibernetski kriminal. V zadnjem letu smo usposabljali 4450 uradnikov na tem področju. Uh, In uh, tukaj so uh, potrebe in popraševanje tukaj vse večje. Potem pa še resen organiziran kriminal. Uh, skoraj 5000 udeležencev smo tukaj imeli. To nam kaže, da se je Cepol sposoben prilagajati popraševanju. Uh, mi tudi skušamo to popraševanje čim bolje zadovoljiti, pa ne samo uh, na kvantitativni ravni, uh, Ves čas namreč merimo tudi eh, kakovost eh, naših dejavnosti, merimo to, ali so eh, naši udeleženci zadovoljni in vedno je bila do zdaj ta stopna zadovoljstva okrog 90 odstotkov ali še več, 93-94 odstotkov. Naslednja prosojnica. Mi sodelujemo tudi z državami na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki. V lanskem letu smo izvajali projekt v regiji MENA eh, za boj proti terorizmu. In eh, s tem smo začeli po terorističnih napadih v Evropi. Tudi oni so razumeli, da je treba okrepiti dejavnosti in bolje sodelovati z Evropsko unijo. Eh, samo na tak način lahko rešujemo probleme in vzpostavili smo res dobro sodelovanje s temi štirimi državami, s Turčijo, Libanonom, Jordanijo in Tunizijo. Tukaj lahko vidite številke. Ja, te države so izkazali res veliko zanimanje za sodelovanje z evropskimi organi pregona. To pa ni bilo vedno lahko. Eh, Naprimer, eh, sodelovanje s turškimi organi je včasih eh, izziv, ampak na tehnični ravni je vse dobro potekalo, imamo tudi dobro razumevanje tega, katere dejavnosti je potrebno izvajati. No, pa še pot naprej eh, do leta 2020. No, kaj si želimo? Jaz kot izvršni direktor eh, bi rad v celoti realiziral eh, pravni mandat, ki smo ga dobili leta 2016. Cenimo ta razširjeni mandat, ki ste ga vi dali naši agenciji in zdaj je na nas, da to v celoti izkoristimo. Še vedno nas čaka veliko dela naprimer, eh, treba se bo povezati z različnimi organi pregona, različnimi skupnostmi po Evropi. Eh, pa tukaj ne gre samo za eh, delo naše agencije, ampak morajo tudi nacionalni organi bolje razumeti, kaj je cepol, kaj počnemo in kako lahko oni čim bolje sodelujejo v naših dejavnostih. Potem govorimo tudi o mejni straži, o carinikih in drugih radi bi zagotovili tudi uh, boljšo koordinacijo usposabljanja v Evropi in pa različnih pobud uh, na področju treninga in usposabljanja. Videli ste, kaj smo uh, naredili v zadnjem letu. Druge agencije imajo uh, svoje mandate, uh, kar se tiče usposabljanja in to mi spoštujemo. Ampak uh, treba bo izboljšati koordinacijo, ki mora v prihodnje postati bolj učinkovita. Uh, Bolje bo treba koordinirati naše dejavnosti in iskati sinergije v prihodne. In, uh, začeli smo to sodelovanje v lanskem letu z drugimi agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev. Uh, to zaenkrat dobro poteka in tudi Evropska komisija je tukaj uh, vključena. Naj podam nekaj primerov. Imamo program izmenjave, uh, ki se bo še povečal v sodelovanju s Frontexom. Uh, in uh, njihov program izmenjav bomo povezali z našim, uh, tako da bomo uh, administracijo okrepili uh, in uh, prizadevali si bomo za podobne primere tudi še na drugih področjih. Naslednja prosojnica. Mi si želimo v prihodne še nadalje razvijati uh, centr znanja Cepola. Začeli smo z dvema takima centroma. To sta centra odličnosti, eh, tako se imenujeta eh, drugot, eh, ampak mi smo bolj skromni, nismo ju že od začetka poimenovali centra odličnosti, radi bi, da tako postaneta. Zaenkrat sta to centra znanja. Imamo tak center za boj proti terorizmu in pa za podporo misijam skupne varnostne politike. Želimo si vzdržnega razvoja. Eh, na tem področju, eh, torej eh, večletne odgovornosti si želimo za te centre in vse naše sodelujoče, tako da bodo ljudje prevzeli lastništvo nad tem in da se bodo ti centri povezali tudi z drugimi evropskimi strukturami, naprimer, ko gre za boj proti terorizmu, imamo mi en tak center, pa tudi druge agencije in sodelovanje je treba še okrepiti. Naslednja prosojnica, še malo naprej, prosim. Potem eh, kibernetski kriminal. Tudi tukaj sodelujemo z drugimi agencijami PNZ. Države članice si želijo eh, sodelovanja, ko gre za kibernetski kriminal. Vsi vemo, da tega ne moremo reševati na nacionalni ravni, vedno je potrebno mednarodno sodelovanje in eh, to najbolje podprejo tudi mednarodne dejavnosti usposabljanja. Eh, trening oziroma usposabljanje tudi ne more biti samo enkratno, ampak eh, uradniki potrebujejo vsako leto novo usposabljanje. Včasih države članice. Eh, na podlagi svojih eh, potreb to organizirajo, ampak eh, to ni dovolj. In ko dobimo dobro usposobljene strokovnjake, ehm, se zgodi tudi to, da jih potem zaposlijo v zasebnem sektorju in da javni organi izgubijo te sodelavce. Zato je treba organizirati takšno usposabljanje in potem spremljanje teh strokovnjakov tudi strani Europola. Želimo tudi bolje podpreti eh, skupno eh, varnostno in obramno politiko in pa njene misije. Eh, tudi izven Evropske unije izgrajujemo svoje zmogljivosti. Trenutno izvajamo projekt na Bližnjem vzhodu, pa tudi v Severni Afriki, v Alžiriji in Maroku. In, uh, pripravljamo projekt za regijo Zahodnega Balkana. Še naslednja prosojnica. Prepričani smo, da eh, vse, kar smo dosegli, kaže na to, da eh, smo imeli približno enak proračun, eh, ki ni bil tako velik. Dosegli smo stopno obveznosti 95 odstotkov in Uporabili smo že obstoječe strukture na ravni držav članic, tako da ne potrebujemo nič novega. 75 odstotkov naših tečajev poteka na univerzah in akademijah v okviru nacionalnih struktur. Te dejavnosti um, tam izvajajo v našem imenu. Torej ne gre za uh, tečaje na nacionalni ravni, ampak jih vedno podprejo tudi partnerji iz drugih držav članic ali iz evropske ravni. E, mi smo tudi vodilni, ko gre za program izmenjave in pa online učenja in to bi radi še ukrepili v prihodne. Zame je to dober primer, kako lahko v prihodne še bolje izkoristimo priložnosti modernih tehnologij. In e, tega si želimo tudi v sodelovanju z drugimi partnerji, naprimer tako, da bi jim ponudili nahne, naše tehnične platforme za njihove naloge. Ko gre za uh, določena področja usposabljanja na področju uh, pregona, imajo države uh, pred sabo izziv, kako zagotoviti najboljše usposabljanje za svoje strokovnjake. E, torej, um, povpraševanje raste in to bo treba na evropski ravni v prihodnem podpreti. Uh, Ehm, imamo tudi zelo šibke člene v tej verigi boja proti ehm, različnim grožnam in te je treba podpreti. Ehm, različne skupnosti v državah članicah eh, kažejo vse večje popraševanje, torej na področju eh, carin eh, obstaja tako popraševanje in mi smo pripravljeni v prihodne na tem področju narediti še več. S tem bi tudi zaključil. To je vse z moje strani. Najlepša hvala za eh, vašo pozornost in eh, če potrebujete še kakršne koli informacije, bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanja. Hvala, gospod Šröder. Mm, pri vseh agencijah je tako, ampak pri Cepolu morda še bolj, da eh, moramo agencijo obiskati. Naša delegacija bo k vam šla aprila in eh, te misije se bodo lahko udeležili člani, ki jih eh, CEPOL zanima. Dobro pa je, da razpravljamo tudi o vaših dosežkih in vaši strategiji. Eh, zanima me, če želi kdo od naših treh prisotnih kolegov spregovoriti. Gospa Sipel, hvala. Hvala za to predstavitev. Rada pa bi postavila tudi nekaj vprašanj. Lansko leto smo naredili kar nekaj korakov proti harmonizaciji, eh, ko gre za izvajanje evropskih eh, direktiv. Na tem področju je eh, delo pravosodnih in policijskih organov v državah članicah različno. In kako vi gledate na to pri svojem delu v Cepolu? ali se osredotočate samo na eh, direktive eh, na evropski ravni, torej evropsko zakonodajo. In eh, zanima me, kako vaše delo prispeva k boljšemu razumevanju različnih sistemov in ali prispeva k boljšemu sodelovanju policije in pravosodnih organov. Imamo tudi skupne preiskovalne enote. In številni policisti, ki so v njih že sodelovali, so mi povedali, da je bila izkušnja zelo dobra. Moje vprašanje je, ali delo Cepola prispeva k temu in spodbuja ljudi k sodelovanju. In zanima me, ali uradniki eh, sodelujejo v teh skupnih preiskovalnih enotah, tudi če prej niso eh, šli na nobeno usposabljanje, ki ga je organiziral Cepol kar pa se tiče vašega sodelovanja z državami izven Evropske unije, rekli ste, da se tukaj morate usredotočati tudi na vladavino prava. Spominjam se, da je nekdo na enem prejšnjih sestankov rekel, da vladavina prava je v redu, ampak eh, tudi diktatori eh, se včasih sklicujejo na vladavino prava, na svoje pravo, ki ga imajo. Torej, Zanima me, um, kako je z vladavino prava in pa z zaščito temeljnih pravic. Um, rekli ste, da se države članice zelo osredotočajo na kibernetski kriminal in kibernetsko varnost. Ali obstajajo določeni vidiki, na katere se še posebej osredotočate? In ko govorimo o okrepljenem sodelovanju pri delu CEPOLA, me zanima, ali eh, je do tega povečanja prišlo v vseh državah članicah ali obstajajo med njimi kakšne razlike. Hvala. Hvala, Birgit. Sofie Intveld. Hvala. Žal mi je, da sem zamudila prvi del vaše predstavitve. Uh, Torej, bom mogoče moje vprašanje se nanašalo na uh, kakšen vidik, ki ste ga vi že izpostavili. Zato se upravičujem. Rada bi več slišala o drugem uh, elementu uh, eh, vzpostavljanja policistov in sicer so to temeljne pravice. Vemo, da tudi znotraj policijskih sil prihaja do homofobije, rasizma, ksenofobije in tako naprej. Eh, policijske enote pa so tudi m, mm, kraj, kjer je treba to prijaviti, eh, kjer lahko prijaviš eh, kaznivo dejanje iz sovraštva in podobno. Sama sem večkrat že postavila to vprašanje. Ko ste se preselili v Budimpešto, je nek lokalni policijski načelnik Eh, ženskam govoril, da naj ne hodijo v mini krilih v lokale, ker bodo same odgovorne, če bodo posiljene. Zanima me, kakšne programe imate oziroma kaj naredite, kaj delate na eh, področju usposabljanja, eh, ko gre za človekove pravice in temeljne pravice. Hvala. Jaz bi k temu vprašanju dodal še svoje vprašanje. In sicer gre za vzpostavljanje eh, na področju pregona in izvajanja zakonodaje. Zanimajo me policijske prakse in pa korupcija v širšem smislu. Naprimer, ko gre za imanje podkupnin in podobne prakse. Eh, situacija se po državah članicah zelo razlikuje. In zanima me, kaj vi menite o tem, kakšne so razlike v praksah držav članic. In če nekje obstaja praksa, ki se ne izboljšuje, je to lahko gojišče drugih diskriminatornih praks. In standardi se znižujejo. Vi ste v tej agenciji dejavni že vrsto let. Ali se situacija izboljšuje ali politična klima v določenih državah situacijo slabša. E, zanima me, kakšna je torej e, situacija na tem področju. Hvala. Thank you, Mr. Chair. Try to... Hvala. Bom skušal čim bolje odgovoriti na vse ta zastavljena vprašanja. Vprašali ste, kako. Eh, povezujemo policijske sile in pravosodje, sodelujemo z Eurojustom in pa eh, z mrežo za usposabljanje eh, na področju pravosodja. Prizadevamo si za to, da bi evropske instrumente čim bolje izvajali. Ne gre pa samo za evropske instrumente, ampak tudi za nacionalne instrumente in pa mednarodno sodelovanje. In mi želimo to čim bolje narediti, ko gre za sodelovanje s pravosodnimi organi prizadevamo pa si za sodelovanje tudi eh, z drugimi partnerji na terenu. Lahko vam povem, kaj eh, je za me eh, pomembno. Sam prihajam iz nacionalnega organa, tudi v Nemčiji, kjer sem prej delal, si prizadevamo za usposabljanje mm, ljudi, ki delajo na področju pravosodja, torej odvetnikov, sodnikov in pa policistov. Imamo celo vrsto različnih tečajev za vse te profile. Ljudje pridejo um, in dobijo neko skupno razumevanje tega, uh, kakšen je vidik uh, različnih poklicev in kako potem lahko v praksi izvajajo to, kar so se naučili. Postavili ste tudi vprašanje o skupnih preiskovalnih enotah. Uh, šest ali sedem let. Eh, že izvajamo pripravljalne tečaje za te skupne preiskovalne enote, imamo usposabljanje za nje, predvsem za tiste, ki sodelujejo v um, pravosodni mreži. Um, kar nekaj eh, policistov in sodnikov je sodelovalo pri tem in to, kar smo videli pri tem delu, je, da Eh, je to koristno za um, skupne preiskovalne enote, tudi Evropol in Eurojust to podpirata. In uh, obstajajo primeri, ko sodelujemo tudi z balkansko regijo, imamo udeležence z balkanske strani in pa z evropske strani in vsi pridejo skupaj in uh, sodelujejo um, pri pripravah na te skupne preiskovalne enote. To bi lahko še bolje podprli v prihodnje. Uh, Včasih eh, se pojavi tudi potreba po taki preiskovalni enoti, pa tam ljudje še niso usposobljeni. In želeli bi si boljšega um, dosega, boljšega širjenja naših uh, informacij. In uh, tudi v Balkanski regiji vidimo, da uh, naraščajo potrebe uh, po skupnih preiskovalnih enotah. Tukaj bi eh, morali še več sodelovati in mislim, da je to dober instrument za prihodne. Lahko bi ga še bolje uporabljali. Mi to tudi skušamo podpirati in organizirati usposabljanje za skupne preiskovalne enote. Potem ste vprašali, kako krepimo zaupanje in kako lahko, kaj lahko mi naredimo. To, da povezujemo posameznike, da jih združujemo v naših programih na spletu in tečajih v uh, učilnicah. E, mislim, da je to res dobra priložnost, e, e, ko ljudje pridejo iz nacionalnega okolja, ponavadi so predvsem skoncentrirani na svoj nacionalni sistem, no tukaj pa pridejo skupaj iz različnih okolij, vidijo, da drugot delujejo drugače, da imajo različne pravne okvire in različen način postopanja, tudi oprema se. Eh, razlikuje po državah. In mislim, da na ta način spodbujamo razumevanje in sodelovanje. Pomemben je tudi osebni vidik, ko se različni strokovnjaki med seboj pogovarjajo. In eh, ti ljudje pridejo z različnih koncev in eh, se potem uh, uh, dobijo, sodelujejo na tečaju in pri tem vzpostavijo tudi osebne stike. Ta neformalni vidik eh, je tudi pomemben. Torej, ljudje dobijo stike in lahko eh, potem se med sabo tudi pokličejo, ko obstaja potreba potem. No, kar se tiče vrednot in temeljnih pravic, to je vsekakor izziv. Ampak mi smo se s tem izzivom soočili, lotili smo se ga in pripravili tudi številne dejavnosti na tem področju. To je za nas prednostna naloga. Povabili smo tudi predstavnike nevladnih organizacij, da nam podajo svoje predstavitve na tem področju in uh, uradniki potem eh, temu prisluhnejo, um, naučijo se, kakšen je evropski pogled na temeljne pravice in uh, razumejo potem bolje tudi to, da so druge države v drugačnem položaju. Um, ko sem se srečal z uradniki v Jordani ali Libanonu, naprimer, uh, smo uh, videli, da je njihova percepcija grožen povsem drugačna. Vendar pa to ne sme preprečiti eh, tega, da mi ustrajamo pri svojem pogledu na temeljne pravice. Mm, včasih obstajajo tudi omejitve za preiskave in treba je spoštovati temeljne pravice eh, v vsakem pogledu. Je pa to izziv. Eh, Mm, tudi za te države izven Evropske unije na podlagi njihove eh, zgodovine, kulture in tako naprej. Eh, ste omenjali tudi naše pristojnosti na področju kibernetskega kriminala eh, in pa naše kapacitete. Mm, mi skušamo s tem pomagati tistim, ki se z grožnami srečujejo na terenu. Mm, treba je ljudi tudi bolje pripraviti na uh, eh, to vrstne nevarnosti. Potem imamo tudi. Um, odprte vire in imeli smo zaenkrat samo en eh, tečaj, potrebovali pa bi eh, tri, ker se popraševanje res povečuje. In treba je eh, zagotoviti usposabljanje, kako analizirati eh, podatke na računalniku, podatke eh, na internetu za tiste, ki se s tem ukvarjajo. Torej, tukaj potrebe rastejo. Mi želimo to nekako strukturirati. Bomo pa še pogledali s partnerji po Evropi, kaj želimo v prihodnje doseči. mi uh, vedno samo dopolnjujemo nacionalne strukture in uh, zato ne moremo organizirati osnovne, osnovnega usposabljanja. To je pristojnost držav članic in nacionalnih organov. Um, imamo tudi eh, programe izmenjave in pa tečaje. Približno enako je povpraševanje potem uh, strani vseh držav članic. Vendar pa tega povpraševanja ne moremo vedno zadovoljiti. Uh, Naprimer, ko gre za odprte vire, smo imeli tečaj, imeli pa smo tudi druge seminarije, tečaje in izmenjave. Popraševanje na strani držav članic raste in morali bomo pogledati, kako to zadostiti v prihodnje. Potem imamo tudi elektronska orodja, tukaj pa se države razlikujejo, nekatere so zelo želne sodelovanja v tem pogledu, nekatere so zelo aktivne, druge pa včasih zaradi tehničnih razlogov, zato ker ne smejo uporabljati eh, naprimer računalniških sistemov po pisarnah, po uradih in tako naprej, ne morejo eh, sodelovati v tolikšni meri. Želimo pomagati državam, da bi eh, lahko sodelovali, torej pripravljamo rešitev, Eh, za to, da bi bil naš doseg še večji. Mi mm, imamo tudi različne eh, vidike temeljnih pravic eh, za organe pregona. Je zelo pomembno te pravice spoštovati. V lanskem letu sem bil tudi na nekaterih dogodkih tukaj v parlamentu, ki so bili temu namenjeni. Imamo usposabljanje za kazniva dejanja iz sovraštva, potem spletne dejavnosti, Eh, pripravljamo v zvezi s tem. Eh, potrebujemo tudi modul za eh, usposabljanje za kaznjiva dejanja iz sovraštva. To temo jemljemo zelo, zelo resno. In kot sem povedal že prej v svoji predstavitvi, skušamo pri vsaki svoji dejavnosti predvideti oziroma definirati, kateri vidik temeljnih pravic je treba izpostaviti naprimer otroke je treba zaščititi, eh, potem eh, skupni standardi na področju eh, policije. Vemo, da v Evropi ne obstajajo enotni standardi, ampak mi predvsem izbiramo dobre primere, potem to na naših tečajih predstavimo in upam, da iz drugih skupnosti, tisti, ki pridejo na tečaje, lahko potem uh, vidijo, kateri so dobri primeri in dobre prakse. Mm, mogoče to olajša dostop tudi za skupnosti. To vpliva na to, kako preiskujemo kazniva dejanja, pa tudi na to, kako odprta je uh, Eh, neka skupnost za te vidike, kako so občutljivi na to. Torej, eh, te stvari izpostavljamo v tem trenutku, pa vidim tudi nevarnost različnih političnih eh, teženj, ki pa ali se jih dosegle tudi policijsko skupnost in pravosodno skupnost. In, ehm, To želimo preprečiti. Upam, da sem pokril vaše vprašanje. No, pa še dejavnosti usposabljanja. E, v Avstriji smo lansko leto izvedli eno tako usposabljanje, ki je bilo zelo učinkovito. In e, e, to usposabljanje je bilo tudi uspešno. No, potem ste omenjali tudi standarde, ko gre za policijske in pravosodne prakse, kaj naj bi naredili na tem področju. Eh, ugotavljamo korupcijo pri določenih dejavnostih. Nimamo zaenkrat še eh, specifičnih dejavnosti za boj proti korupciji, ampak vemo, da se ta pojavlja v različnih skupnostih v Evropi. O tem razpravljamo. Eh, vidimo pa tudi svojo vlogo v tem, da bi morali ljudi prepričati z dobrimi primeri. In Eh, korupcija se zame začne eh, na ravni vrednot. Kakšno je stališče organov pregona v državah članicah? Eh, torej, izhajati moramo iz skupnih vrednot. In potem se tukaj vključi še evropska raven. Mi kot evropski državljani smo se odločili za te vrednote in to bi morali predati tudi naši policijski skupnosti. Upam, da sem odgovoril s tem na vaše vprašanje. Samo še nekaj za zaključek. V teh eh, vidikih dobro sodelujemo z agencijo Fraz Dunaja, torej agencijo za temeljne pravice, imamo elektronsko platformo in eh, na ta način skušamo doseči tudi različen, različne skupnosti, uporabljamo pa pri tem tudi material eh, agencije za temeljne pravice. Hvala, gospod Šröder, za vašo predstavitev. Vidim, da ste zelo izkušeni, kajti v agenciji ste delali eh, že tudi prej. Eh, vemo, da se soočate s številnimi izzivi. Gospa Sipel je morala prej oditi na nek drug sestanek. Eh, zahvaljujem pa se tudi gospe Intveld za njeno vprašanje. Um, ta seja se prenaša tudi po spletu, tako da jo bodo spremljali lahko tudi še drugi. Zahvaljujem se kolegicama za vprašanja in vam za predstavitev. Bo pa CEPOL sprejel našo delegacijo odbora Libe v aprilu. Item, um, Prav, prehajamo na naslednjo točko. Poročevalka je Silvi Guillaume. Pravijo, da bo z nami ob desetih. Sophie je poročevalka v Sinci. Zdaj bomo pa imeli desetminutni premor. Sophie, s teboj se moram pogovoriti, zato je zdaj pravi čas, da opravimo tale pogovor. Dobro. Prekinitev do desetih. Na dolgo z nami je poročevalka in bomo nadaljevali z naslednjo točko. Torej.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 Kolegice in kolegi, hvala za potrpežljivost. Poročevalka je z nami, gospa Gijom, začeli bomo z četrto točko. Gre za pregled napredka na področju pravosodja v EU. Kakor veste, naš odbor sodeluje v okviru 54. člena pri tem poročilu. Poročilo pripravlja sicer odbor Juri, mi imamo izključno pristojnost v zvezi z kazensko pravnimi vidiki, še posebej kar zadeva sklicevanja na pravanje denarja. Prav tako imamo skupno pristojnosti v zvezi z pravno državo. Silvi nam bo zdaj opisala zadnje dogodke pri tem dosjeju, potem pa bomo imeli razpravo. Silvi, najlepša hvala, da ste tukaj. To vam povem zato, ker nas ni veliko v dvorani. Beseda pa je vaša. Izvolite. Merci, monsieur le, le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste to mnenje uvrstili na dnevni red. Kot verjetno veste, gre za pregled stanja, ki se objavlja vse od leta 2013. To stanje se nanaša na pravo, področje pravosodja, sicer ne kazenskega prava, temveč civilnega in upravnega prava. Namen pa je, da izboljšamo evropski pravosodni sistem na tem področju, ker želimo oblikovati ugodne okoliščine tudi za poslovanje, za potrošnike, za podjetja. To so tematike, s katerimi se ukvarjamo. Kar zadeva to mnenje, ki ga Libe pripravlja, naj povem, da sem se osredotočila na prednostne tematike, ki jih je spostavila komisija, pa tudi na pravno državo. Pomembno je, da pri pripravi prihodnih poročil o stanju komisija pripravi tudi kazalnike na tem področju. Naprimer, komisija bi lahko pripravila kazalnike v zvezi s tem, kako države članice obravnavajo kršitve pravne države lahko bi, naprimer, razmišljali tudi o tem, kako bi na čim boljši način upoštevali nekatere oblike kriminalitete, ki vplivajo tudi na samo izvajanje pravosodja. Naprimer, ko gre za vprašanje terorizma, pa ne zgolj za to. Upoštevati moramo naprimer tudi vprašanje pranja denarja. Potem je tu še vprašanje neodvisnosti pravosodja, tudi to je zajeto v pregled stanja. Vem, da je za nekatere člane, ki so prisotni, to zelo pomembno vprašanje. Namreč komisijo moramo spomniti na to, da mora sprejeti Evropski mehanizem za izvajanje stalnega nadzora, ko gre za temeljne pravice, demokracijo in pravno državo. Parlament je to zahteval, že leta 2016 smo o tem glasovali, zato je morda dobro, da se vrnemo nazaj na to zahtevo in komisijo še enkrat pozovemo, da nekaj stori. Res je, da je to mnenje kratko, samo tisoč in še nekaj znakov lahko vsebuje mnenje. Gospa Bokland, ki je pristojna za to vprašanje, je izpostavila svoje mnenje, sama sem se osredotočila predvsem na pravno državo. Odbor Libe bo skušal zagotoviti pravo dodano vrednost k temu poročilu, ki ga pripravlja kolegica Guteland. Prav je, da zdaj predstavim to mnenje, zato da vam povem tudi, da je rok za vložitev predlogov sprememb 5. marec. S poročevalci v Senci se bomo sestali še dvakrat, 19. ali 20. 20. marca se bomo o tem pogovarjali v našem odboru, v odboru Libe bomo o tem glasovali 12. aprila v odboru Libe oziroma Juri 24. aprila. Vse skupaj pa naj bi bilo dokončno predstavljeno maja, to je torej časovnica. Pravna država, s tem se prednostno ukvarjam in želela bi, da tudi Libe vključi nekatera od svojih prednostnih področji. Hvala. Hvala Silvi, zdaj pa poročevalci v senci. Gospod Mecola, izvolite. Tukaj sem na mesto gospoda Radeva. Žal se razprave ni uspel odeležiti. Pregled napredka na področju pravosodja v EU je pomemben instrument. Državljani in podjetja bolje razumejo, kako učinkoviti so pravosodni sistemi. Cilj je spodbujati sodelovanje in izmenjavo najboljših praks med državami članicami. Po našem mnenju je učinkovito, neodvisno in pregledno pravosodje ključnega pomena za delovanje demokratičnega sistema in tržnega gospodarstva. Naš poročevalec v senci ceni in upošteva zgodovinske in strukturne spremembe in razlike med državami članicami na področju pravosodnih sistemov, vendar države članice bi kljub temu morale poskrbeti za več preglednosti, tako da bi odločitve bile javne. Upoštevati bi morali demokracijo, pravno državo in temeljne pravice. S tem bi dobili temeljit pregled nad stanjem pravne države v državah članicah, seveda v skladu z načeli subsidijarnosti in v skladu z objektivnimi merili. Upajmo, da bomo dobili predloge v tej smeri še do konca leta. Hvala lepa v imenu gospoda Radeva. Za Alde, Sofi, izvolite. Hvala, Klod hvala poročevalki. Mislim, da je mnenje zelo dobro, kar nekaj pomembnih elementov je izpostavila. Imam samo še nekaj predlogov, o katerih bi lahko spregovorili ali ki bi jih lahko vključili v obliki predlogov sprememb. Pregled je pomembno urodje, ampak to moramo razviti še naprej, to je jasno. Po mojem je zadeva še vedno zastavljena preveč akademsko. Verjetno zato, ker veliko podatkov zagotovijo države članice same. Torej, nekatere so lahko morda bolj kritične same do sebe kot druge. Lepo bi bilo, če bi tudi Evropska komisija opravila svojo oceno in uporabila tudi druge vire, naprimer civilno družbo ali združenja državljanov, ki imajo interes za to ali pa kakšna podjetja, ne samo, da se zanašajo na vire v okviru držav članic ali na oblasti iz držav članic. Drugič, hvala za to, da ste omenili svežen oziroma pakt DRF, to smo sprejeli oktober 2016. Prejšnji teden smo govorili o spremljanju pluralizma v medijih in zdaj bo ponovila to, kar sem povedala takrat. Upam, da bomo komisijo lahko spodbudili k temu, da bodo povezali ta poročila. Komisija naj bi predstavila predlog za širši mehanizem, kasneje letos, ampak že naslednje leto lahko začnejo tako, da ta poročila povežajo, torej poročila, ki so povezana s pravno državo in temeljnimi pravicami. in na koncu še nekaj, pa sem pozabila. Dobro, zelo pomembno je, da poskrbimo, da bomo pregled napredka razširili tudi na druga področja. Poročevalka je to že omenila v določenih odstavkih, ampak mislim, da to mora postati pomembno orodje, kajti če bomo s tem izpostavljali dejanske probleme v državah članicah, ki se pojavljajo, potem bo orodje postalo mnogo bolj relevantno in dobilo tudi več pozornosti. Hvala. Judith v imenu zelenih. Hvala lepa, predsednik. Hvala Silvi Gijom za pripravo tega mnenja. Prebrala sem si rezultate lanskoletnega pregleda in lahko vam povem, da sem se veliko naučila. Strinjam pa se z Silvi in z Sofiji. Namreč zadeva je morda nekoliko preveč akademska. Lepo bi bilo, če bi šli iz bolj kvantitativne do bolj kvalitativne analize. Vem, da bo za to potrebnega še nekaj dela, ampak mislim, da to predstavlja primerno rešitev za problem, ki ga imamo. Zakaj? Zanašamo se na podatke držav članic in tudi institucij, ki niso evropske institucije, naprimer Svet Evrope. Ko sem pripravljala poročilo o Mačarski, sem opazila enako. Z veseljem uporabljamo presoje in analize drugih, sami pa potem teh presoj ne izvajamo in tako ostajamo na varnem. To se ne more nadaljevati. Zakaj? Če se bomo vedno zanašali na analize drugih, potem to pomeni, da se bojimo drug drugemu povedati resnico. V tem pregledu vidim, da manjka veliko podatkov o Polski. No, to zdaj ni pravi čas, niti pravo mesto, da se vprašamo zakaj, ampak res je zanimivo, kajti razumeti poskušamo razmere na področju pravosodja v Evropski uniji, tista država, ki je najbolj zaskrbljujoča, pa ne posreduje podatkov. Še ena država, kjer primankuje podatkov, je naslednja. To je Cipr. Ne zato, ker jih ne bi želeli podati, ampak zato, ker jih preprosto ni veliko sem se naučila v zvezi s tem, to je koristno, ampak seveda pojavljajo se dodatna vprašanja, kako bi zadeve lahko izboljšali. Strinjam se z Silvi Gijom, mislim, da bi se tukaj morali posvečati pravne državi. Posvečati pa bi se morali tudi temu, kako bi Evropska unija lahko povečala obseg znanja in tudi vpliv. O predlogih sprememb se še nisem odločila, ampak eh, seveda nekaj časa še imamo. Hvala. Hvala lepa. To so bili poročevalci v centru, pa gospa Kijenke, izvolite. Eh, Hvala, Klod. Tudi sama se zahvaljujem Silvi Gijom za pripravo tega pomembnega mnenja. Dve točki bi rada izpostavila. Najprej odstavek, kjer je govora o spoštovanju pravne države, boju proti korupciji, zagotavljanju temeljnih pravic. Mislim, da je zdaj nastopil trenutek, da tudi preko tega dokumenta pojasnimo, kako pomembno je, da se izvajajo zakoni, ki obstajajo v številnih državah, tudi ko gre za boj proti diskriminaciji. Namreč te zakonodaje v številnih državah enostavno ne izvajajo. To je še toliko bolj škandalozno v mojem primeru, kajti na lastni koži sem to doživela. Sama sem bila večkrat tista, ki sem sodnikom morala pojasnevati, kaj naj storijo in v katero smer naj gredo. Skratka, primankuje nam izobraževanja in usposabljanja na področju spoštovanja temeljnih pravic, zlasti, ko gre za boj proti diskriminaciji, ki temeli na barvi kože oziroma rasi. Sodišča je treba v tem sektorju nekoliko bolj spodbuditi, da zagotovijo usposabljanje za vse tiste, ki se s tem ukvarjajo. Druga zadeva, ki bi jo morali podariti, je vezana na podatke. Podatke predvsem, ko gre za pridobitev ali odozem državljanstva. Za številne osebe je to problematično. Tudi z vidika dostopanja do temeljnih pravic in temeljnih storitev, naprimer, ko gre za pravico do dostopa do trga dela do stanovanj in tako naprej. Pravosodje se mora s tem ukvarjati, ker je treba posodobiti podatke tudi na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Cecil, zdaj pa Juan Fernando. Hvala. Ko smo uvedli ta pregled v zadnjem mandatu, smo zadevo vzeli resno. Zdaj to spremljamo in hvala vam za to, da ste pripravili poročilo, kaj ti prihaja ob pravem času. Nekaj pa želim povedati. Pri pripravi poročila bi morali razmišljati logično. Podatki so objektivni v tem dokumentu in so tudi dobro sistematizirani. posledice pravosodnih reform o državah članicah v odboru Libe spremljamo in podali smo svojo politično oceno in tudi izrazili pomisleke v zvezi z nekaterimi pravosodnimi reformami. Nekatere reforme si zaslužijo bolj poglobljeno analizo. In še nekaj. Prav smo naredili, da smo izpostavili usposabljanje na področju pravosodja. Vendar mislim, da bi bilo dobro tudi, če bi izpostavili usposabljanje in izobraževanje, ki je v državah članicah zahtevano za to, da nekdo postane sodnik. Evropska dodana vrednost mora postati bolj prepoznavna. Gre za kulturo, gre za vrednote in evropsko pravno državo. Zagotoviti moramo, da se bodo tudi evropski standardi vključevali v nacionalne izobraževalne sisteme za izobraževanje sodnikov. Kaj ti obstajajo razlike? Vključno med državami, ki spadajo naprimer v kontinentalno pravosodno družino, torej Francija, Španija, Portugalska, Belgija, tudi Italija. Imamo nekaj skupnih lastnosti, ko gre za neke vrste preizkuse za to, da nekdo postane sodnik. Ampak, ko govorimo o izvajanju teh izobraževalnih kurikulumov za sodnike, lahko vidimo, da med njimi obstajajo velike razlike. In to vodi do razlik, ne samo na področju socialno-ekonomskega ozadja kandidatov, ki želijo postati sodniki, tudi, ampak tudi kar zadeva spolno uravnoteženost. Zato mislim, da bi v končni različici našega poročila morali poskrbeti, da se bo upoštevalo tudi to. Hvala. Hvala, Tomas. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tukaj sem skrit na robu, zato me niste videli. V zvezi s tem poročilom imam kar nekaj komentarjev. Prvi komentar je naslednji podatki. Mislim, da je to poročilo popolnoma neuporabno. V desetih minutah bi lahko napisal tole poročilo. Sam bi lahko poiskal podatke na internetu. Vse to je dobro znano. In če bi prekopirali poročilo od lani in spremenili samo datum, bi to ostalo enako. Vedno znova to kritiziramo. Vedno znova ponavljamo, da si ne želimo teoretičnega poročila, ki ne prinaša nič novega. Večkrat smo že omenili, da si želimo kvalitativno analizo. Vidim grafe, graf 1, 2, 3, ampak kaj se tukaj primerja? Samo pogledajte si razlage. To je popolnoma neuporabno. Kot parlament bi morali zavrniti to vrstna poročila komisiji moramo povedati, da si ne želimo več videti neuporabnega materijala kot je tole. Nič ni v poročilu zapisanega o digitalizaciji in tako naprej. Seveda vse države članice ne sporočajo in posredujejo vseh podatkov. V nekaterih državah članicah ni mogoče ni česar posredovati elektronsko, v drugih državah članicah pa je mogoče vse posredovati v elektronski obliki. Ampak kje lahko najdemo kakšne priporočila? poročila in primerjave v tem poročilu. Kje so primerjave med podatki? Tukaj sploh ni podatkov, sploh ni dejstev. Lahko bi šel po posameznih točkah in se vsemu samo smejal. Naprimer, informacije o trajanju kazensko-pravnih ali civilno-pravnih postopkov. Tega ni. Prav tako ni nobenih podatkov o usposabljanju sodnikov. Preden lahko sodniki začnejo z delom. Niti ni ocen njihovega mandata. Sodniki lahko ostanejo na delu običajno 30 let in v tem času imajo več tednov usposabljanja, ki so jim na voljo. Zakaj tega ni v poročilu? Tudi drugi vidiki tega poročila so takšni, da se lahko samo smejem. Primerjamo zadeve, ki jih ni mogoče primerjati in po mojem mnenju poročilo v trenutni obliki nima smisla in po mojem mnenju je to neuporabno in nesmisel, ki nam ga komisija sploh naj ne pošlje. Ste ostali z levo nogo, Tomas? Ne, ne, samo resnico govorim. Že lani sem bil tesen, ko smo o tem govorili. Ne, ne, vse je v redu, to ne bo uradno stališče skupine ALS. E vem, da ste kritični, ampak eh, zdaj je morda dober čas, da se oglasi tudi komisija. Se boste odzvali komisijo, preden dam besedo spet Silvi. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljeni vsi. No, tale zadnja intervencija me je pa res šokirala. Seveda, ko poslanec reče, da vse zaradi pregleda napredka lahko samo smeje, me to šokira, kajti v prejšnji razpravi se je izkazalo, da je pregled napredka koristno orodje, ki je namenjeno temu, da lahko države članice izboljšajo učinkovitost pravosodnih sistemov. Vsi vemo, da je učinkovito pravosodje ključnega pomena za to, da zagotovimo delovanje pravne države. In vidimo lahko torej, da ta pregled pripomore k temu, da se spoštuje pravna država, zagotavljamo objektivne podatke, podatkov ne zagotavljajo samo države članice, ampak uporabljamo tudi podatke iz različnih pravosodnih omrežij in različnih združenj. Sveda zavedate se tudi vi, kako težko je včasih zapolniti to vrzel v zvezi s podatki. Vsako leto napredujemo, vrzel je vedno manjša. Res je, nekatere države članice so v prejšnjih letih zagotovile manj podatkov, ampak za leto 2018 poročilo pripravljamo za objavo sredi spomladi in videli boste, da bodo na voljo tudi podatki za Poljsko. Na voljo so podatki o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije. Te podatke so zagotovili nacionalni organi, zato so podatki zanesljivi. Hvala za vaše prejšnje komentarje, zabeležili smo si jih in z veseljem bomo prebrali in upoštevali poročilo, ki bo sprejeto v odboru Juri. Poročevalci v senci so konstruktivno kritizirali ta pregled napredka, kjer je kritika upravičena in kjer so izboljšave potrebne. Seveda, poročilo ni popolno, to so poročevalci v senci že povedali. Sofi, čakaj. Da, hvala, v zvezi s tem. Ne strinjam se s komisijo. Ne gre za to, da obstaja vrzel na področju razpoložljivih podatkov. Gre za to, da komisija ne upošteva določenih virov. To je politična izbira. Glede na to, da ima Evropska komisija birokratsko in diplomatsko zgodovino, je to morda razumljivo. Mi smo politična unija, živimo v političnih časih, zato morate vi zagotoviti neodvisno presojo pravosodnih sistemov na nacionalni ravni. In Ne smete se zagotavljati samo na njihove podatke, seveda boste zahtevali tudi podatke od njih, ampak zanašati se treba tudi na druge vire in to je politična odločitev, ki jo mora sprejeti komisija. Hvala. Kakor sem dejal, poročevalci v senci so omenili določe alternativne vire, omenjen je bil tudi svet Evrope in tako naprej in poročevalko bo to prav gotovo upoštevala. Dva srečanje poročevalcev, dve srečanje poročevalcev v senci sta še na voljo, ampak predlagam, da poročevalka sklene. Izvolite. Euh, Hvala lepa. Danes dopovdne bi lahko skoraj da zaspali, ampak očitno je bila ta razprava nekoliko malce bolj živahna, kot smo predvideli, zato smo jo tudi podaljšali. Razprava med tem, kaj je birokratsko, kaj je politično. No, vse zadnje je tudi Tomas predlagal nekaj izbir. Če sem prav razumela, ni podatkov v zvezi s tem, ali obstajajo kakšni elektronski podatki, do katerih nismo dostopali. Razumem, da se je številnim zdel ta dokument predvsej suhoparen, ampak Lahko se strinjam z vami, da je res suhoparen, predvsej akademski, čeprav je tako le barvit, ampak zdi se mi, da dokument vseeno daje dokaj jasno sliko o tem, kakšni podatki so na voljo. Slišala sem tudi vašo željo, da bi upoštevali druge vire, to je posem legitimna zahteva. Pravite, da bi se lahko bolj osredotočili tudi na vprašanje pravne države. To sem povedala tudi v vodoma, da si želim to storiti kar nekaj zanimivih pripomp ste imeli tudi, ko gre za nadaljni razvoj teh podatkov, kakšne predloge naj podamo državam članicam s tem v zvezi, da bi zbirali podatke tudi glede vplivov na pravosodne sisteme. Nima smisla zdaj nesmiselno podaljševati to razpravo, ker je to mnenje izjemno kratko. Niti s predlogi spremen pretirano ne bomo okrepili tega mnenja, sicer ga lahko nekoliko še okrepimo, morda tudi z eh, kazansko pravnim vidikom. Mislim pa, da bi v okviru tega kratkega mnenja bilo smiselno vlagati zgolj nujno potrebne predloge sprememb. Hvala. Hvala. V okviru 55. člena mislim, da ima dosi oziroma 54. člena ima vsi v rokah pravo osebo. Hvala lepa za razpravo danes in za prispevke k razpravi. Dobro, zdaj pa 16. točka. Gre za švicarski referendum in svobodo gibanja. Z nami je veleposlanik Buher. Colleagues, we're starting in just a second. The ambassador's just. Čez nekaj trenutkov bomo začeli. Veleposlanik je pravkar vstopil v dvorano. Okay, colleagues, we come to point 16. Kolegice in kolegi, 16. točka gre za svobodo gibanja in referendum na to temo. V Švici, gospod Buhr je z nami, on je vodja švicarske misije v EU, povedal nam bo več o tem, kaj se dogaja v Švici po tem referendumu. Koordinatori so zahtevali to točko. Referendum je bil 9. februarja 2014. Na referendumu se je večina odločila, da bodo zahtevali uvedbo neke vrste sistema kvot za državljane tretjih držav. Zavedamo se, da sistem kvot ni združljiv z svobodo gibanja, ki jo imajo državljani držav v skupnem trgu. Zato bomo zdaj slišali kratko izjavo veleposlanika. On nam bo povedal več o tem, kako zadeve napredujejo in kakšne bi lahko bile rešitve. Potem pa bomo imeli kratko razpravo z e SZD. Sodelovala pa bo tudi komisija. Gospod Buhr, izvolite in toplo pozdravljeni mimo grede. Beseda je vaša. Hvala gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, hvala, da ste nam zagotovili možnost za razpravo danes. Naj vam predstavim kontekst. Najprej nekaj očitnega in jasnega. Švica in EU sta tesno povezani geografsko, socialno, kulturno in tudi gospodarsko. Evropska unija je najpomembnejši trgovinski partner Švice po drugi strani pa je Švica med tremi najpomembnejšimi trgovinskimi partnerji Evropske unije, ob ZDA in Kitajski. Odnosi med EU in Švico temeljijo na številnih sporazumih. Trenutno se pogajamo o sporazumu, ki bo reševal institucionalna vprašanja, prav tako pa bi lahko še naprej razvili dostop do skupnih trgov, ki jih imamo. Švica je zavezana temu procesu, prav tako pa želimo zagotoviti, da se bo spoštovala soverenost Švice, obenem pa želimo upoštevati potrebe skupnega trga. To mora biti v interesu tako Švice kot Evropske unije. Svoboda gibanja je še en prikaz teh tesnih stikov, ki jih imamo več kot 664 tisoč švicarjev živi v državi EU ali državah EFTA. V Švici pa imamo več kot 1,4 milijona ljudi, ki so iz držav EU ali EFTA. Okrog 320 tisoč ljudi iz EU in EFTA vsak dan potuje čez mejo na delo. Svoboda gibanja je priložnost. Ampak ne smemo pozabiti, da to sabo prinaša tudi izzive, naprimer povečano konkurenco na trgu dela, še posebej v obmejnih območjih, bojazen, nelojalen. was also at that time the expression of Swiss people's feelings against these challenges.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 izvaja ta pobuda proti masovnemu priseljevanju, kako se to uradno imenuje. 9. februarja 2014 je večina z 50,3 odstotno večino sprejela to pobudo. To je nov ustavni, ustavna določba in v švicarski ustavi je to zabeleženo, zato je švicarski parlament decembra 2016 sprejel revizijo akta o tujcih, ki je popolnoma združljiv z prostim gibanjem. Podrobnosti so bile potem sprejete leto dni kasneje, to je sprejel Zvezdni svet decembra 2017. Zakonodaja bo začela veljati 1. julija letos povedati. Želim, da Švica vedno spoštuje svoje zaveze do Evropske unije. To velja tudi za ta proces. Svoboda gibanja je zagotovljena ob vsakem trenutku. Švica torej spoštuje svoje mednarodne obveznosti in to bo nadaljevala tudi v prihodnosti. Številke o priseljevanju kažejo, kako dobro svoboda gibanja deluje. Sporazum je začel veljati leta 2002 in priseljevanje v Švico se je od takrat povečalo, kako sem dejal. Zdaj v Švici živi skoraj 1,4 milijona ljudi iz EU. To predstavlja okrog 17 odstotkov švicarskega prebivalstva. Švicarsko prebivalstvo se je od takrat povečalo iz 7,3 na milijona ljudi. To predstavlja okrog 10 odstotkov vseh državljanov EU in EFTA, ki delajo v drugih državah, torej ne v svoji državi. Torej, Švica ima 8,4 milijona ljudi in absorbira okrog 10 odstotkov vseh ljudi, ki izkoriščajo svobodo gibanja v EU. Kar zadeva čezmejne delavce, Število teh se je skoraj podvojilo od začetka veljavnosti sporazuma in zdaj je številka skoraj 320 tisoč. Kaj smo storili? Zakonodajni amandma vključuje cino smerjene ukrepe proti brezposelnosti, prav tako spodbujamo zaposlovanje v Švici, vključno za državljane EU. Revidirana zakonodaja uvaja obvezo, da je treba objaviti delovno mesto regionalnim organom za zaposlovanje, če je stopnja brezposobnosti više od določenega pragu. Ta prag je 80 odstotkov oziroma 8 odstotkov, to bo 1. julija, od 1. januarja 2020 pa 5 odstotkov. Registrirani iskalci zaposlitve bodo imeli tudi prednost do tega, da bodo dobili predhodne informacije, torej pet dni prej, potem pa bodo lahko delodajalci objavili objavo za delo tudi druge. Neodvisno od nacionalnosti lahko vsi koristijo ta ukrep. To vključuje državljane EU in EFTA, ki živijo v Švici, pa tudi državljane EU in e EFTA, ki iščejo zaposlitev v Švici. Zahteva glede objave in predhoden dostop za registrirane iskalce zaposlitve je upravičen ukrep, zato ker si javnost želi, da se nekaj stori v zvezi z stopnjo brezposobnosti. Torej, če sklenem, Švica in EU se s tem ukvarjata že skoraj tri leta. Kakor veste, je Švica zelo ponosna na svojo neposredno demokracijo državljani lahko izrazijo svoje pomisleke, vlada in parlament pa potem poiščeta kompromisne rešitve in to je bistvo socialne pogodbe Švice in to predstavlja tudi osnovo za njeno uspešnost. Švica je tako uspešno poiskala rešitev, ki spoštuje sporozum o prostem pretoku ljudi, ob enem pa naslavlja zakonite in legitimne pomisleke državljanov, ne samo v Švici, ampak tudi na evropskem kontinentu. Rešitev je nediskriminatorna, kajti vsak iskalec zaposlitve se lahko registrira pri organu za iskanje zaposlitve. Diskriminacije ni. Glede na to, da je proces zaključen, se zdaj veselimo odprtega in konstruktivnega dialoga z institucijami EU, zato da bi odnose ukrepili še naprej. Hvala. Um, Hvala lepa, veleposlanik. To točko imamo na dnevnem redu do 11. ure in 15 minut. Želi kdo besedo od članov odbora? Zagotovo obstaja zanimanje za to temo, ker so koordinatori prosili, da se vrsti ta točka na dnevni red. Bom pa dal besedo službi za zonanje delovanje. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Najprej hvala lepa, da ste nas povabili. Sem Ben Nupnau iz službe za zonanje delovanje. Z menoj so tudi kolegi iz Generalnega direktorata za zaposlovanje in Generalnega direktorata za pravosodje z komisije. Uh, Na kratko, kako mi gledamo na trenutno stanje, kako ga ocenjujemo. Ko gre za prost pretok oseb, sta se Švica in Evropska unija dogovorili za prost pretok oseb znotraj tega sporazuma. Gre za dostop do dela, do izvajanje neodvisnih dejavnosti, ko gre za zagotavljanje kratko trajnih storitev, lahko vstopajo in vstopajo preko meje, gre tudi za usklajevanje sistemov socialnega zavarovanja, gre tudi za vzajemno priznavanje kvalifikacij, naslova in diplom. Imamo redna letna srečanja skupnega odbora, ki se ukvarja z izvajanjem tega sporazuma. Redno spremljamo in se pogovarjamo o tem, kako se izvaja to glasovanje na referendumu o množičnem priseljevanju. Ko je bil sprejet zakon o tujcih leta 2016, gre za spremenjen zakonodajni akt, kot je rekel veleposlanik, smo imeli izredno zasedanje skupnega odbora in sicer 22. decembra leta 2016. Želeli smo razjasniti nekatere vidike tega zakona. Še posebej, ko gre za omejitve dostopa do informacij o prostih delovnih mestih, potem, ko gre za opredelitev meril za pragove, ko gre za sektorske poklicne skupine in regije, kjer naj bi veljale te omejitve. Izrazili smo kar nekaj pomislekov glede možnosti, ki jih imajo evropske državljani, da se registrirajo pri švicarskih službah za zaposlovanje oziroma agencijah za zaposlovanje. Švica je rekla, da je takšna registracija mogoča za vse državljane Evropske unije, ne glede na njihov kraj bivanja ali predhodno zaposlovanje. Iskalci dela, evropske državljani, ki so odpotovali v Švico, se lahko registrirajo. Ustrajali smo na tem, da bi lahko kantoni predlagali dodatne ukrepe, ampak to mora biti usklajeno s tem sporozumom o prostem pretoku oseb. Ko je leta 2017 poleti postal ta zakonodajni akt javen, smo ga obravnavali v okviru skupnega odbora in sicer julija 2017. Ponovno smo razjasnili nekatere pomisleke, še posebej, ko gre za sorazmernost predvidenih kazni, ko gre za maksimalno obdobje, ki se nanaša na omejitev dostopa do informacij, pa tudi, ko gre za druge morebite obveznosti, ki se nalagajo na delodajalce, naprimer zahteve z področja poročanja, upravičevanja in tako naprej. Odgovori, ki smo jih prejeli iz švicarske strani, so bili za nas zadovoljivi, tako da je v tem trenutku mnenje komisije in službe za zonanje delovanje naslednje. Kot prvo, na podlagi besedila zakona in izvedbenega odloka ugotavljamo, da se oboje lahko izvaja popolnoma skladno s švicarskimi obveznostmi sporazuma o prostem pretoku oseb. Se pa zavedamo, da je hudič skrit v podrobnostih, zato bomo kot drugo še naprej zelo skrbno spremljali, kako se izvajajo ukrepi na ravni agencij za zaposlovanje v kantonih. Od julija 2018 bo to začelo veljati. Želimo si, da evropski državljani ne bi bili žrtve diskriminacije ali da bi naleteli prepogosto na ovire na področju prostega pretoka. Hvala gospod Nupnav, hvala službi za zonanje delovanje za udeležbo in za ta prispevek. Gospa Mecola. Nearly. Glede na to, da so koordinatorji prosili, da se vrsti ta točka na dnevni red, bi bilo dobro, če bi vsaj kakšen koordinator podal krajše mnenje. Hvala, Klot. Hvala lepa tudi veleposlaniku, ker je prišel na odbor in nam posredoval zadnje informacije obravnavajo tudi nekatere naše pomisleke glede tega, kako naj si razlagamo nekatere zakonodajne predloge in tudi zakone, ki so bili sprejeti in naj bi bili v nasprotju z načelom, da se o prostem pretoku vse pač ne bomo več pogajali. Kot je rekel predstavnik službe za zonanje delovanje, nekatere ukrepe ste usilili in s tem dali tudi vtis, da švicarska vlada, švicarski zakonodajalec tega načela ne spoštuje primarno. Predvsem, ko gre za iskalce zaposlitve in ko gre za evropske državljane v Švici, je problem, ker ne vemo, ali jih posredno ali neposredno ne obravnavajo slabše in da jih ne obravnavajo enako pregledno kot švicarske državljane. Hvala lepa, s tem ste povrnili dostojanstvo kolegiju koordinatorjev. Dobro. To je ena od tistih tematik, ki je bila zelo žgoča tematika v danem trenutku. Odbor se zdaj ukvarja s številnimi zakonodajnimi akti, ki so bili takrat pripravljeni. 40 odstotkov dela posvetimo temu, Bom pa zagotovo koordinatorjem posredoval tudi vaše pripombe, danes jih žal ni, čeprav so zahtevali to točko na dnevnem redu. Je pa to izjemno kompleksno vprašanje. Vele poslanik, vi ste se dotaknili številnih počljivih vprašanj, tako da se jih zavedate. Hvala tudi službi za zonanje delovanje in gospe Mecoli za vprašanja. Če se želite odzvati, na to vam dam besedo. Če bi morda želeli še kaj drugega pokomentirati, izvolite. Lahko pa podate kakšen zaključek, če lahko. Hvala lepa. Edino, kar lahko zdaj še povem, je, da bi morali ta ukrep dojemati kot še en korak na poti, ki vodi v povrnitev normalnih odnosov Švica meni, da je to vprašanje zelo pomembno. Obe strani morata še naprej delati na tem, da se v celoti skoristi potencial. Hvala za čas, ki ste ga danes namenili nam. Hvala tudi službi za zonanje delovanje, kolegice in kolegi. Mi pa bomo seveda spremljali to vprašanje ter poročali koordinatorjem. So colleagues, the next. Kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu bo skupna seja in sicer z odborom za pravice žensk in enakost spolov FAM. Seja se bo začela ob 11. uri in 15 minut, tako da imamo do takrat krajši odmor. Vidimo se ponovno ob 11. in 15 minut, upam, da se boste vrnili nazaj v dvorano. Obravnavali bomo tudi v